Ja, komjec. Zdaj nadaljujemo. Z delom odbora AFET. Gospa Piri je prosila, da bi danes ali jutri govorili o Turčiji, To bomo poskusili obravnavati jutri popovdan. Mislim, da je to prav. In primerno je, da se spopademo s to temo. Ali gospod Piri tukaj? someone from the delegation to Moldova. A kdo tukaj iz delegacije za Moldavijo? Uh, Mr. Solters has arrived. Okay. Then we can start. Gospod Solters, odlično. Začeli bomo za četrto točko, poročanje o parlamentarnih volitvah v Moldaviji. Izvolite. Uh, uh, Mr. Chair, thank you Gospod predsednik, hvala lepa, da ste me povabili sem, da spregovorim o misiji delegacije Evropskega parlamenta za opazovanje predsedniških volitev v Moldaviji. Prvič so neposredno volili predsednika od leta 1996. Veliko vas ve, da gre za prvi krok vodja socialistov, je dobil 48,7 odstotkov in on je prorusko usmerjen. Malo mu je zmanjkalo, da bi takoj zmagal v prvem krogu. Proevropski kandidat Maja Sando iz stranke Akcija in Solidarnost je njegov glavni tekmec, dobil je 28 odstotkov in še nekaj odstotkov. Okrog 50 odstotna je bila pa volilna udeležba. Moldavija je zelo pomembna za Evropsko unijo in tudi za parlament in še vedno pozivamo in podpiramo reforme v tej državi. Prav tako smo imeli priložnost, da to poudarimo na dvosmernih sestankih. Predsednik premije in predsednik parlamenta so bili udeleženi na teh sestankih. Mi smo bili del mednarodne opazovalne misije, z drugimi delegacijami smo sodelovali pri opazovanju volitev in seveda smo sodelovali tudi pri pripravi prve izjave, prvega odziva in v celoti se strinjamo z ugotovitvami te komisije. Dobro smo sodelovali z drugimi parlamentarnimi skupščinami in delegacijami v Kišinevu. Prve odzive imate v svojih dosijejih, zato lahko preverite, kaj tam piše. Ugotovili smo, da so bile temeljne svoboščine spoštovane in da je bila kampanja ustrezna in da je bila zagotovljena tudi konkurenca. Ampak prišlo do bilo vis, visoke stopnje zlorab administrativnih virov, prav tako pa medijska pokritost ni bila uravnotežena. Na kratko se želim vrniti k tem točkam. Izpostaviti želim, da je bil volilni proces dobro organiziran in da je bilo osebje na volišči zelo profesionalno. na voliščih, ki so jih obiskali opazovalce, je bilo zelo veliko žensk, kar tri četrtine, vključno z predsednicami. In tudi one so prispevali k temu, da so volitve tako dobro potekale. Veliko je bilo tudi ženskih kandidatk na volitvah. Štiri od devet kandidatk je bilo žensk torej in ena od teh je uspela priti v drugi krok. To je velika izboljšava glede na parlamentarne volitve leta 2014. Upam, da bo to preboj, ki ga Moldavija potrebuje, zato da bodo vse moški, vsi moški in vse ženske lahko sodelovali v političnem življenju in da bodo vsi lahko kandidirali za politična mesta na vseh ravneh. Na tiskovni konferenci sem prav tako poudaril, da se mediji ne smejo spuščati v stereotipe glede na spol. Prav tako morajo kandidate obravnavati s poštovanjem. Ljudje si želijo videti spremembe in volitve so ključnega pomena, ampak mislim, da je treba izboljšati tudi politično ozračje. Ko smo bili v Moldaviji, smo prisluhnili tudi različnim deležnikom iz različnih strank, medijskih hiš in nevladnih organizacij. Prav tako smo se srečali z stalnimi opazovalci. Govorili smo o finančnem nadzoru, o pomankanju preglednosti na področju financiranja kampanji in govorili smo tudi o tem, da obstajajo možnosti za manipulacijo medijev. To nas zelo skrbi. Na pripravljalnih sestankih je bilo večkrat izraženo, da so mediji neuravnoteženo poročali o kampanji. To velja tudi za televizijske postaje. Sam sem povedal, da morajo medijske hiše spoštovati zelo visoke etične standarde in svet za audiovizualne medije sem pozval, da morajo spoštovati vsa pravila v zvezi z poštenim in objektivnim pokrivanjem kandidatov. Na koncu želim še enkrat povdariti, da je to naloga za vse politične sile, namreč izogibati se treba napetostim, Izogibati se je treba sovražni retoriki in poskrbeti je treba, da bodo lahko ljudje v Moldaviji volili glede na politične programe obeh kandidatov. Veselimo se že drugega kroga v nedeljo 14. novembra, spet bomo tam in z veseljem bomo odboru poročali o končnem rezultatu teh volitev, kajti Moldavici bodo po 20 letih spet neposredno izbirali predsednika. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da govorim in hvala za pozornost. Äh, hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik. Sem član delegacije, ki je opazovala volitve v Moldaviji. Delegacijo je vodil Igor Šultes, nekaj besed pa želim vseeno povedati. Strinjam se z vsem, kar je povedal Igor Šultes. Volitve so bile korektne in poštene v Moldaviji. Opozovali smo tako v prestolnici kot tudi na podeželju. V prestolnici smo bili in povedati moram, da so bili vsi uslužbenci dobro pripravljeni, poznali so zakonodajo, bili so proaktivni, prav tako pa so bili tudi opozovalci in kandidati zelo dobro strokovno podkovani. Vsi so bili torej profesionalni. Na podeželju ni prišlo do goljufij, volitve so bile organizirane korektno, ampak v Orheju, kjer je župan bojkotiral volitve, zato ker je bil njegov kandidat diskvalificiran, smo videli, da so ljudem preprečevali, da bi se oglasili na volitvah, ampak to je bilo potem sporočeno policiji in eh, kmalo so vzpostavili red in mir, zato da so lahko na koncu vsi oddali svoj glas. Do goljofi ni prišlo, ampak na podeželju je vseeno prišlo do nekaj ustrahovanja in poskusa preprečevanja oddaje glasu. Blizu meje z Pridnesterjem prav tako ni prišlo do goljofi, ampak bilo je nekaj napetosti. Prav tako smo slišali poročila, da so ljudi na volišča pripeljali avtobusi. To ni nezakonito, to ni goljofija, ampak seveda pripeljali so jih s pričakovanjem, da bodo glasovali za določenega kandidata. Elektronski glasovalni sistem je dobro deloval na vseh voliščih, to je preprečilo goljofije in večkratno oddajo glasu, ampak, kakor sem dejal, na podeželju je bilo nekaj napetosti. Kakor je povedal Igor Šoltes, objektivnost medijev in financiranje političnih strank sta vprašanje, ki bomo morali še preučiti, tudi v okviru odnosov, ki jih imamo z Republiko Moldavijo. To sta temi, ki sta bili zelo pomembni v predsedniški kampanji in to mora biti seveda tudi na našem dnevnem redu po volitvah. Boriti se je treba proti korupciji, krepiti je treba pravosodje in na vse zadnje ugotoviti je treba, kaj se je zgodilo z goljofijo v bančnem sistemu, ki je znašala kar milijardo dolarjev. To je zelo pomembno za ljudi in to bo visoko na dnevnem redu za naslednjega predsednika, neodvisno od tega, kdo to bo. Na kratko, podpiram Igorja Šoltesa, vse, kar je povedal, drži in mislim, da je tudi zelo dobro vodil našo delegacijo in strinjam se s tem, kar je povedal na začetku. Volitve so bile poštene, korektne in demokratične. Spet bomo tam ta vikend, zato da bomo spremljali drugi krog volitev. Hvala. So no, no vote, early vote often is possible. Mr. Christier. Ni torej zgodnega glasovanja. Gospod Kristeja, hvala. Najprej želim čestitati moldavski vladi za zelo organiziran in jasen volivni proces. Moldavija ni eh, predsedniška republika, vloga predsednika je pomembna, ampak omejena. Vlada je tista, ki mora izvajati reforme. To moramo imeti v mislih. In mislim, da je lahko samo stvar eh, nekaj ur, ko lahko dobimo dobre novice strani mednarodnega denarnega sklada. Namreč, eh, eh, ko bo sklenjen sporazum o osebju med to organizacijo in pa Moldavijo. Maji Sandu želim veliko sreče, ona je kandidatka iz družine ELS. Mislim, da mora biti vključevalna, konstruktivna, mora se obračati na voljivce in z njimi sodelovati. Voljivci eh, stranke PD pa so tudi eh, rusko govoriči prebivalci Moldavije. To moramo tudi vedeti. Hvala. Thank you, Chairman. Gospod Avstrevičius, mislim, da moramo priznati, da je bil okvir tukaj demokratičen in transparenten. Volitve v Moldaviji so potekale na eh, demokratičen način, to je dober korak naprej in gre za tudi simbolen znak reform, ki so se izvedle v politični sferi te države. pravni okvir se je v Moldaviji spremenil. To je že bilo povedano. Predsednika zdaj volijo prebivalci, ampak ta predsednik bo še vedno imel omejene pristojnosti v državi. Zdaj slišimo veliko obljub. Eh, veliko se govori tudi o škandalih, ki so bili uh, za kampanjo, ampak moramo biti realistični glede sprememb, ki jih lahko prinesejo nove volitve. Mnogi kandidati so nastopili na teh volitvah, ampak veliko se jih je tudi umaknilo. In mislim, da tukaj gre tudi za zdravo pamet, ki je prevladala pri določenih kandidatih. cenim to, da je gospod Kristeja omenil kandidatko ELS, ki bo morda vodila kandidatka v drugem krogu. Tukaj gre tudi za eh, pozitiven znak konsolidacije. No, kar pa se tiče ozračja, v katerem je potekala kampanja, če pogledamo gospoda Dodona. On se je pogajal eh, tudi glede pristopnega oziroma eh, pridružitvenega sporazuma z EU. Zdaj pa eh, se zauzema za revizijo tega sporazuma. Zauzema se tudi za vzpostavljanje tesnejših vezi z Rusijo. Kako lahko povežemo to dvoje? Sam tega ne razumem ampak določeni voljivci v Moldaviji so vzeli na znanje njegove obljube in so mu sledili. Mislim, da se morajo eh, zdaj prebivalci Moldavije odločiti za naslednjega predsednika. Eh, treba bo še naprej izvajati reforme, te reforme še usklajevati in eh, Reforme so tisto, kar res potrebujemo v Moldaviji. To je bilo tudi poudarjeno tekom kampanje. Ne smemo pa dopustiti, da bi politične institucije v državi delovale proti prihodnosti te države. Sam imam velika pričakovanja za drugi krok. Kandidatka Maja Sandu jasno zagovarja evropsko prihodnost Moldavije in sam eh, to zelo podpiram. Hvala. Gospod Kastaldo. V to modo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, skupaj z kolegi sem sodeloval pri eh, tej pomembni opazovalni misiji. In eh, najprej bi se rad zahvalil eh, zaposlenim v Evropskem parlamentu za njihovo pripravljenost pomagati, za njihovo profesionalnost. Še prav posebej pa bi se rad zahvalil našemu predsedniku Igorju Šoltesu, ki je zares odlično upravil svoje delo, vedno je bil pripravljen na eh, sodelovanje in poskrbel je za medsebojno razumevanje v celotni delegaciji. Povedati moram, da eh, je naša splošna ocena razmeroma pozitivna. Postopki eh, so bili upoštevani, eh, volitve so potekale mirno. Če tudi, kot je dejal kolega Murešan, smo opozili nekatere nepravilnosti. Ampak te manjše nepravilnosti ne vplivajo na končni rezultat. Seveda pa je potrebno uh, te korake vnaprej, uh, korake naprej uh, pohvaliti. Zelo pomembno je ponovno zagnati naše sodelovanje z državo, ki ima zelo pomembno evropsko perspektivo. Eh, vendar pa eh, povdarjam, da je bilo tudi veliko škandalov v zadnjih eh, letih, recimo ta goljofija v višini ene milijarde evrov, v katero so upletene tri banke v državi, raziskava še zmeraj, preiskava še zmeraj poteka, potem pogovori z predsednikom republike, predsednikom vlade, predsednikom parlamenta, vsi ti so nam zagotovili, Eh, da bodo našli krivce, vendar pa nažalost eh, še eh, danes preglednost ni povsem zagotovljena. Strinjam se torej tudi z tem, kar je povedal kolega Šoltes. Dejal je, da je potrebno zagotoviti nadzor nad izdatki tudi po volitvah. Poleg tega pa poudarjam tudi, da je ustavno sodišče eh, sprejelo eh, spremembo ustave v eh, Moldovi in sicer kar zadeva organizacijo parlamentarnih volitev. In to ima posledice tudi za način vladanja predsedniška kampanja se je močno osredotočala na zunanjo politiko, na eh, reforme in tako naprej. Eh, vse eh, to ne vpliva na pristojnosti predsednika. Videli bomo, kakšen bo odnos po volitvah med izvoljenim predsednikom, ki je verodostojno izvoljen, in pa med predsednikom vlade, ki tako rekoč upravlja za to državo. V tem eh, drugem krogu volitev eh, je bila napetost še zmeraj velika. Številne poslanske skupine eh, imajo partnerice v tej državi in potrebno je podariti, kako zelo pomemben je boj proti korupciji, kajti verodostojnost Evropske unije je bila spodkopana zaradi določenih strank. Eh, ki niso ravnale na ustrezen način in ki so omajale zaupanje državljanov eh, v eh, Evropsko unijo kot verodostojnega partnerja. Seveda pa je ta boj za preglednost tudi v interesu Evropske unije same gospod Šafhauser. Veseli me, da kolegi priznavajo rezultat, ki je bil eh, demokratično dosežen, čeprav ta ne gre v korist Evropske unije. Mislim, da bi se izognili večkrat že kakšnim velikim konfliktom, če bi tako delovali, naprimer v Ukrajini. Naj spomnim, da če želimo, da evropska politika postane res evropska, mora biti to politika izgradne mostov, mora zagotavljati um, integracijo uh, in upoštevati, da je tudi Rusija evropska partnerica. Torej, politika se mora uh, integrirati tudi na tem področju. Zato sem res vesel, uh, ko slišim, da priznavate demokratične rezultate. Uh,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 No, misija za upozovanje volitev je ugotovila eh, tudi, da so v Ukrajini eh, potekale mm, volitve na ustrezen način in da je bil predsednik svobodno izvoljen. To ne smete postavljati pod vprašanje. Tako pač je. To je nesporno. In v Ukrajini je bilo zmeraj poudarjeno, da je bila večina proevropska tudi na vzhodu Ukrajine. Ta evropska večina pa je bila poteptana. No, to tudi ni bilo spremljivo. No, in uh, to uh, je tudi merilo, ki se tam uporablja po uh, pobudah gospoda Putina in pika. Sedaj pa gospa Kanjete. Andra. Thank you, Mr. President. I would, uh... Hvala, gospod predsednik. Rada bi povedala, da sem zadovoljna s tem, da eh, je rezultat v prvem krogu bil priznan kot eh, pošten. Mm, rada pa bi upozorila tudi na naslednje. Namreč eh, potekal bo še drugi krog. in še vedno obstajajo problemi, na katere moramo biti pozorni. To moramo povdarjati tudi, ko govorimo z nacionalnimi organi in pa z volivno komisijo. Eno od takih vprašanj je svoboda medijev. Če je 80 odstotkov medijev skoncentriranih pod vodstvo mene osebe, to seveda vpliva na rezultate volitev. V Moldaviji je tudi eh, jasno znano, da na lokalni in regionalni ravni obstaja uporaba administrativnih eh, sredstev strani tistih kandidatov, ki eh, so jim ta sredstva na voljo. Torej, ti kandidati to uporabljajo. Potem gre še za vprašanje transparentnosti in sicer transparentnosti financiranja volivne kampanje. obstajajo neenakosti na tem področju in na centralno volilno komisijo bi morali pozvati naj temu posveti več pozornosti. Eh, več pozornosti bi morala nameniti volivni zakonodaj in temu, kako se ta izvaja. Pa še en vidik, ki je tudi zelo šibek. Gre za moldavske državljane, ki delajo ali bivajo v tujini začasno. Eh, ali imajo oni priložnost eh, voliti? Število teh državljanov je precej visoko. Mm, nekaj moramo upoštevati, s čimer sicer ne bomo spremenili rezultata teh volitev, ampak vseeno je o tem treba razpravljati. Eh, gre za 47 odstavek volivne zakonodaje, ki prepoveduje kandidatom, da se izpostavljajo skupaj eh, s pomembnimi političnimi ali zgodovinskimi osebnostmi. To je zelo čudno. Tega ni tudi v afriških eh, državah, niti v tistih, ki se ne pretvarjajo, da so demokratične. Tudi v tistih državah nimajo takšne zakonodaje upam, da bomo po drugem krogu lahko rekli isto kot zdaj, torej, da so volitve bile poštene in transparentne. To bi bil velik korak naprej uh, v smeri normalizacije politične situacije v Moldaviji. Hvala. tell you that if uh, Mr. Dodo... Eh, lahko vam povem, že bi gospod uh, Dodon eh, imel dovoljenje, da se uh, še bolj poveže z Putinom, bi uh, dobil še več glasov, ampak nažalost mu to ni dovoljeno. Prvič, ni tako, in drugič, kljub temu vas nisem razumel. Zdaj je te točke konec in prehajamo na naslednjo točko. Izmenjava mnen z gospodom Artujem o misiji odbora za proračun v Gazi. try to survive. Meine Damen und Herren, Gospe in gospodje, nadaljevali bomo, pozdravljam pa predsednika odbora za proračun Žana Artuija. Obiskal je Gazo. Tja ga je poslal predsednik Šulc, tudi meni je dal dovoljenje, da obiščem Gazo, dal mi je mandat, ampak tega nisem mogel storiti. Gospod Artuji je šel tja. Gre za to, kako se razvijajo dogodki v Zahodnem bregu in v Gazi. Preučili naj bi učinek ukrepov, ki jih financira Evropska unija. Tam, do obiska gospoda Artuija, tam ni bilo nobenega evropskega poslanca, ki bi obiskal gazo. Nikomu niso dovolili, da obišče gazo. In to od leta 2011. No, tega je zdaj konec. In gospod kolega, upam, da nimate samo slavih novic. Izvolite. Merci. Merci, Hvala, gospod predsednik. Hvala, dragi kolegi, da ste me sprejeli danes v svojem odboru. Rad bi vam povedal, kakšna je bila misija, na kateri sem bil od 18. do 21 julija v Gazi in pa na Zahodnem bregu v Palestini. Martin Šulc, predsednik parlamenta, me je prosil, da grem na to misijo in sicer kot predsednik odbora za proračun. Tja sem šel, da bi skušal oceniti uporabo evropskih eh, sredstev torej sredstev, ki jih je na voljo dala Evropska unija, približno 300 milijonov je to. Eh, vsako leto se ta denar nameni Palestini in Evropska unija je tako eh, glavna donatorka za Palestino. Upal sem, da bo šel lahko z mano tudi predsednik odbora AFET, ampak uh, Eh, naj in eh, urnika se nista uskladila. Po letu 2011 ni gaze obiskal noben evropski poslanec več. Evropska služba za zunanje eh, delovanje pa je dosegla, da smo se lahko podali v gazo. Ne, in uh, sicer smo bili tam uh, en dan od 9 do 15. Misija je bila torej zelo omejena, ampak eh, vseeno lahko sem mm, pogledal, kako se izvajajo projekti, za katere Evropska unija namenja svoj denar. Skušal sem tudi oceniti probleme z gospodarskim razvojem, s katerimi se soočajo palestinci, predvsem prebivalci Gaze. Imel pa sem priložnost eh, tudi, da sem obiskal še Zahodni breg. No, kar se tiče vsebine te eh, misije. Eh, sam sem nekaj o tem objavil že na svoji spletni strani. Mm, bil sem tudi na izraelski strani meje, mm, seveda pa tudi v Gazi, v Kerem Šalom sem šel. Mm, tam obstaja neka točka za uh, prenos uh, blaga tam, če iz torej uh, poteka ta uh, prenos. 80 uh, uh, tornjakov gre iz Gaze v Izrael. Eh, vsak dan, torej nadzor je zelo strog, nadzor nad blagom, ki prehaja tam čez. Izraelci eh, strogo nadzorujejo, da eh, se ne tvori noben material oziroma blago, ki bi bilo lahko uporabljeno pri izdelavi orožja ali pa pri gradni eh, tunelov. Veliko je omejitev, eh, veliko nadzora. Izraelci so iz Gaze naredili neke vrste geto. Eh, ekonomska situacija je zelo slaba. Brezposelnost znaša 40 odstotkov, 60 odstotkov pri mladih in vsi, s katerimi sem se srečal, so ustrajali pri tem, da prebivalci uh, gaze nimajo prihodnosti. Kljub vsemu pa sem naletel tudi na zasebne pobude, na podjetja, um, mm, naprimer Aquacol. Um, to je podjetje za pijače, ki je zelo dinamično. Obiskal sem tudi eh, tekstilno delavnico, kjer izdelujejo oblike za otroke. Mm. Eh, ta oblačila se izvažajo tudi v EU. Potem obiskal sem eh, infrastrukturne projekte, naprimer tovarno za obdelavo odpadne vode. Ta se gradi že deset let, sto milijonov evrov je bilo že namenjenih za ta projekt, vendar pa to ni dovolj za to, da bi tovarna postala operativna. Še približno 20 milijonov evrov bo potrebnih. In postavlja se vprašanje, kdaj bo to podjetje lahko začelo delovati. Tudi ko bo začelo delovati, ne vem, ali eh, je na voljo zadostno omrežje za Eh, zagotavljanje teh odpadnih voda, zato da bodo to v tovarni sploh lahko obdelali. Eh, torej, postavlja se mi vprašanje v zvezi s tem. Približno 100 metrov oziroma nekaj 100 metrov od eh, meje z Izraelom se nahajata obrat in tudi uh, Izraelski kmetje na drugi strani meje bi verjetno lahko uporabili uh, vodo iz tega obrata za uh, namakanje svojih pol. Potem imamo tudi mikrokredite. Eh, tovrstne pobude prinašajo upanje mm, podjetnikom in mislim, da bi lahko dali večjo prednost takšnim pobudam, zato da bi spodbujali zasebno delovanje. Eh, lahko bi tudi usposabljali eh, mlade prek poklicnega usposabljanja eh, različnih praks in tako naprej. Mladi bi lahko sodelovali v podjetjih in se na ta način usposobili. No, šel sem tudi na Zahodni breg, kot sem rekel. Tam sem se srečal tudi z beduini, skušal sem razumeti njihov način življenja, eh, potem to, da so se prisiljeni eh, seliti in pa kako delujejo njihove kolonije. Številni izmed njih uh, imajo dvojno dejavnost. Uh, po eni strani se ukvarjajo z, z živinorejo, po drugi strani pa večina njihovega dohodka pride iz uh, kmetijskih uh, površin, iz pol uh, uh, na enem uh, bregu reke Jordan. Potem prihaja tudi do rušenja objektov, ki jih je financirala Evropska unija. Gre za uh, dokaj skromne eh, strukture oziroma zgradbe, vsaj v večini primerov, eh, za eh, nekaj deset tisoč ali sto tisoč evrov gre, ampak to vseeno ima učinek na življenje prebivalcev. In to se dogaja tudi na območju, ki je bilo dodeljeno Izraelu s porazumom iz Osla. Izraelci pravijo, da je treba razvijati tako imenovane master plan, eh, velike načrte. S tem so povezani zapleteni postopki, ampak eh, Izraelci pogosto ne odgovorijo na uh, zahteve, eh, ko gre za vprašanje v zvezi s temi zgradbami. Evropska unija naredi tisto, kar lahko, spoštuje vse te postopke. To je tudi značilno za EU. Odkril pa sem eh, nek eh, del ceste. 1100 um, metrov v obrobu neke eh, skupnosti. Eh, videl sem, da je bila eh, cesta odlično izdelana, z robovi, pločniki in tako naprej. Ima tudi javno osvetljavo, vse je bilo dobro izvedeno, ampak ta cesta pride do začetka vasi, potem pa se konča. In e, videli smo, da eh, tudi javne razsvetljave ni oziroma je pomankljiva, e, eh, cesta ima naprej veliko luken. In mislim, da bi bilo v interesu prebivalstva, da se nadaljuje z izgradno ceste, predvsem znotraj vasi in da ni toliko pomembno, da je cesta zgrajena do vasi včasih eh, naši lastni postopki niso dovolj eh, prilagojeni pričakovanju lokalnega prebivalstva. Mogoče bi eh, morali našim predstavnikom na terenu dati več manevrskega prostora za odločanje o takih zadevah. Kar se tiče financ, skušal sem podati nekaj zaključkov in pa priporočil, ampak imel sem občutek, da ni neke globalne vizije pri vsem skupaj. E, ni vizije v zvezi s tem, kaj želimo doseči v Palestini. Mm, obstaja tudi pomankanje koordinacije med našimi predstavniki. Mm, predstavniki naredijo tisto, kar lahko, ampak nisem pa prepričan, da imajo e, nek jasen načrt pred seboj. Poleg tega so vključene tudi nevladne organizacije, pa tudi predstavništva posameznih držav članic Evropske unije. In nisem povsem prepričan, da imamo tukaj neko vodstvo e, predstavništva EU v primerjavi z drugimi akteri in predstavniki drugih držav. mislim, da bi pri koordinaciji morali še veliko narediti. Eh, tudi v Gazi ni neke koordinacije med vodilnimi. Eh, Hamas ne prevzema odgovornosti. Eh, poleg tega ni zadostnih lokalnih in regionalnih organov in Evropska unija je tukaj prevzela določene pristojnosti. potrebovali bi nek en organ, ki bi se ukvarjal uh, s koordinacijo. No, nekaj sem povedal že o zasebnih pobudah na gospodarskem področju. Mislim, da moramo jasno prednost dati uh, tistim uh, akcijam, ki so v korist gospodarskega razvoja in pa mikroprojektom, bolj kot pa nekim makroprojektom ki pogosto ne odgovorijo na cilje, ki jih uh, zasledujemo, odkar so bili ti cilji uh, postavljeni. Imamo projekt EFART, potem uh, Sredozemsko unijo. Sam sem pogledal tudi projekt za razsoljevanje morske vode. Ves čas moramo imeti pred očmi to, da bomo izvajali koristne projekte, projekte, ki bodo spodbojali sodelovanje med Gazo in Izraelom. To je pomembno za obdelavo uh, odpadne vode, za pitno vodo in tako naprej. Pred 20 leti približno, leta 1996, sem šel v Gazo. In takrat so imeli tam industrijske enote na meji med Gazo in Izraelom. To je omogočalo številnim prebivalcem Gaze, da so izvajali neko poklicno dejavnost. Kakšne zaključke eh, pa lahko potegnemo na političnem področju? Tukaj pa bi vam rad povedal, gospod predsednik in dragi kolegi, da sem. Eh, član odbora za proračun in da nisem želel prestopiti svojih pristojnosti. S temi zadevami se ukvarja vaš odbor. Pa kakšna je porazdelitev vlog med Izraelom, ki razvija svoj načrt eh, okupacije palestinskega ozemlja in pa mednarodno skupnostjo? Mm, mednarodna skupnost ohranja neke vrste upanje za Palestino, čeprav so palestinci govorili o nasprotnem. Mm, kakšne so možnosti za palestinsko državo v prihodnosti? Na humanitarnem področju smo zelo dejavni in Izrael je tudi lahko zadovoljen s tem. Srečal sem se z generalom, ki je odgovoren za koordinacijo med Palestino in Izraelom. Gre za posrednika, ki veliko pozornosti eh, namenja master planu, eh, želi najti pravo ravnovesje. Mislim pa, da bi Evropska unija morala eh, imeti bolj povdarjeno politično vlogo. In tukaj prihaja do eh, nepovezanosti med našo vlogo eh, prve finančne partnerice za Palestino in prve eh, komercialne partnerice za Izrael. Po drugi strani pa na političnem področju Evropska unija ostaja zelo na robu. In to neskladje je zelo moteče Rad bi povdaril tudi, s kakšnimi težavami se eh, sooča Evropska unija pri eh, jasnih pogovorih s palestinci in izraelci. Morali bi jih spodbujati, da izraelce, torej da olajšajo eh, omejitve za palestince, ki naprimer želijo zapustiti območje. Izraelci eh, vse bolj oddaljujejo neko perspektivo palestinske države. Dve leti je zdaj prihajalo do eh, oboroženih spopadov, kjer je bilo veliko mrtvih. Morali bi si prizadevati za narodno spravo, zagotavljati transparentnost in pa odgovornost pri upravi javnih zadev, eh, torej zadev, ki jih delno financira tudi Evropska unija. Mislim, da bi tukaj Evropska unija morala biti bolj jasna, bolj jasna tudi glede sredstev, ki jih mobilizira na terenu. Gre tudi za to, da damo neko eh, perspektivo, neko upanje za prihodnost mladim, ki v tem trenutku eh, menijo, da prihodnosti nimajo. mirovni proces bi bilo treba spodbuditi. Eh, pred 20 leti je bil sklenjen sporazum iz Osla in od takrat ni bilo več eh, bistvenega napredka. Torej, nekaj eh, misli, ki sem jih želel deliti z vami. Mogoče boste še vi podali svoje komentarje. Še enkrat naj povem, da sem šel v Palestino kot predstavnik oziroma predsednik odbora za proračun. Eh, pet let eh, že Evropski parlament ni tja poslal nobenega poslanca. Je pa eh, pet let Evropski parlament tudi so zakonodajalec, ko gre za porabo sredstev. In Evropska unija je glavna partnerica Palestine eh, na tem področju. Zelo zanimivo in v interesu, v interesu Evropske unije je bilo iti v Palestino in uh, oceniti izvajanje teh projektov. Hvala. Kolege. Najlepša hvala za to poročilo. Gospod Kant se je javil kot prvi. Najlepša hvala. Ali se vam lahko zahvalim eh, za poročilo, ki ste ga ravno kar predstavili? Namreč eh, prikazuje situacijo eh, na terenu, ki je grozljiva. In Ponovil bom to, kar ste že dejali. Eh, potrebno je še naprej izvajati pritisk in zahtevati ponovno spostavitev mirovnega procesa. Kaj se je dogajalo v eh, Gazi? Eh, prišlo je do velike škode za civiliste. Kaj se je zgodilo potem? Dejali ste, kakšne so potrebe eh, in eh, zanima me, eh, kako pomoč Evropske unije prispeva k izboljšanju situacije. Kakšne možnosti obstajajo, da bi delegacija evropskih poslancev obiskala to območje in videla malo več, kot ste sami dejali, ste imeli zelo malo časa za oceno situacije v Gazi. In mogoče še zadnja pripomba. Ko sem eh, poslušal vaše poročilo, sem razmišljal o tem, kakšne so razlike med eh, tistimi, eh, ki živijo v Gazi in med tistimi, ki živijo v tako imenovanem, odprtem, v tako imenovanem zaporu odprtega tipa. Gospa Oken, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, cenim, da Evropska unija plačuje, ne pa tudi odloča v okupirani Palestini in uh, cenim uh, tudi, da ste ugotovili, da so palestinci izjemno sposobni, če bile imeli uh, možnost, uh, da svoje veščine kako uporabijo. Uh, in uh, že v preteklosti niso mogli izvoziti svojih proizvodov, danes pa je situacija še veliko slabša. Zelo sem razočarana razočarana zaradi organizacije tega obiska in zaradi te predstavitve. Niti obisk, niti predstavitev ni v skladu z mandatom, eh, ki eh, ga je dal najvišji organ tega parlamenta. S tem niste odgovorili na naša upravičena pričakovanja. No, o tem obisku smo se dogovorili leta 2015 po številnih neuspešnih poskusih da bi delegacija za Palestino, v kateri sem podpredsednica, eh, dobila kakršenkoli odziv na popolno blokado eh, dostopa eh, Evropskega parlamenta do Gaze od leta 2011 naprej. Kot je bilo povedano še, že prej, je Evropska unija glavna donatorka Palestini, kljub temu, pa eh, ne moremo upravljati svoje temeljne funkcije, namreč nadzora nad uporabo evropskih sredstev. Gaza ostaja eh, ena izmed najbolj eh, tragičnih regij na tem planetu, ampak Evropska unija ostaja sramotno tiho. V tej povsem nesprejemljivi situaciji se je predsednik Šulc končno strinjal, Eh, da bodo eh, da bo vključil eh, predsednike AFETA, odbora za razvoj in pa za proračun in da bo ta misija organizirana čez dva meseca. Bila je organizirana šele čez 12 mesecev in format trojke ni bil upoštevan. Vse, kar smo prejeli, je torej ta predstavitev. Pred petimi meseci je potekal ta obisk. In uh, to je misija, ki jo je izvedel gospod Artvi uh, eh, in sedaj uh, smo dobili le uh, kratko predstavitev. Uh, to uh, je neresno. Zahtevam uh, uraden povzetek uh, gospoda Artuja. Naj uh, namreč povdarim, da smo zagotovili sredstva Evropskega parlamenta uh, in, uh, za ta obisk in da tukaj ni šlo zgolj za to, uh, da bi uh, gospod Artuj zapolnil svoj blok. Uh, torej, pričakujem takšno poročilo v najkrajšem možnem času. Hvala lepa. Freund. Gospod Freund. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Naj eh, le rečem, da sem vesel, da ste se varno vrnili iz ZDA. We, we, uh, to... Delegacija je obiskala Palestino v začetku tega leta in nismo dobili dostopa do Gaze. Situacijo uh, je opisala že gospa oken in s tem vsekakor ne moramo biti zadovoljni, milo rečeno. Situacija se ni spremenila. Že leta ostaja ista, če ne že desetletja, in Evropska unija tudi ne počne vsega, kar bi lahko, da bi izboljšala življenja palestincev. ko eh, poslušamo glasove iz Izraela, menimo, da je rešitev dveh držav eh, skoraj da nemogoča. Enako pa velja tudi za eh, vse druge možnosti. Vprašanje, ki ga želim zastaviti, pa je nekoliko drugačno. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, glede tega, da nihče izmed nas pet let ni imel vstopa v gazo. Vi pa ste bili prvi. Ali to pomeni, da se zadeve nekoliko spreminjajo? Gre za spremembo politike, gre za slabo vest izraelcev? Ali eh, kako uh, razlagate ta, to uh, majhno spremembo v odnosu Izraela do Evropske unije? Hvala lepa. gospod Ostrevičius. Hvala lepa. Cenim osebno prizadevanje Žana Artuja, ki je odpotoval v Gazo in se sestal uh, z temi ljudmi. Situacija na terenu uh, je komaj da zadovoljiva, ampak uh, določene zadeve je vendarle potrebno omeniti. 300 milijonov evrov letno Evropska unija nameni palestinski vladi. In velika večina sredstev je namenjena uh, socialni infrastrukturi in pa vsakdanjemu življenju lokalnega prebivalstva vendar pa smo uh, slišali tudi nekaj poročil o uh, goljufijah in korupciji in pa o nezakoniti uh, uporabi teh sredstev za vojaške namene, govorim o izgradnji tunelov in o nakupu orožja, ki se spet uporablja v teroristične namene. Gospod Artui, ali smo lahko prepričani, da je velika večina sredstev Evropske unije namenjenih eh, v zakonite namene, kar seveda tudi povsem upravičeno pričakujemo. Gospod Schaffhauser. Moje vprašanje gre v isti smeri. Jaz sem bil predsednik Evropskega inštituta za sodelovanje. Imeli smo eh, projekt v Gazi, eh, ki smo ga morali zaključiti. To je bil majhen eh, projekt. In zastavljam vam isto vprašanje, ali ste prepričani o dobri uporabi teh 300 milijonov evrov letno. In drugo vprašanje, ki se ga zastavljam, je, ali je zares potrebno, eh, da eh, porabimo 300 eh, milijonov evrov za Palestino ali ne bi bilo bolje, da bi uporabili svoje znanje, da bi pripravili projekte in jih ponudili državam kot so Saudska Arabija, Katar in nekatere druge države, ki imajo dovolj sredstev in ki podpirajo muslimanske brate ki živijo v Gazi. Zastavljam si tudi vprašanje torej, o uh, koristnosti našega uh, prispevka, naše finančne uh, pomoči. Kaj, če bi projekta predstavili razin, uh, raje tistim, uh, ki se imajo za uh, prijatelje uh, prebivalcev Gaze? Gospa Gomeš je še prosila za besedo. Ana. Zelo žal mi je, da nisem eh, bila tukaj pravočasno, da bi pristupnila gospodu Artuju, ampak glede na to, kar so eh, kolegi povedali, me zanima sledeče. Eh, Tony Blair je bil nekoč imenovan za nekakšnega predstavnika za gazo in imel je projekt ki eh, je eh, bil eh, namenjen vodovodnim napeljavam. In rekel je, da tega projekta ni mogel uresničiti zaradi številnih ovir. Vsakeč, ko grem v gazo, se počutim grozno. Gre za res za zapor odprtega tipa in zdaj mora biti še huje kot zadnjič, ko sem bila tam. In, eh, Na zadnje, ko sem bila tam, me je še prav posebej vznemirilo, da je Evropska unija plačnik, ne eh, pa eh, tudi eh, tisti, ki odloča. Torej, seveda potrebujejo prebivalci Gaze ta sredstva, ampak eh, če ni eh, nobenih pravih dejavnosti, če ni eh, nobenih pravih prizadevanj za vzpostavitev mirovnega procesa, ali bomo res še naprej plačevali za ta zapor odprtega tipa, kaj ti to počnemo pravzaprav? Gospod predsednik odbora za proračun. Hvala lepa, dragi kolegi, za eh, vaše eh, pripombe in za vaše vprašanja. Dvomim, da bom lahko odgovoril in zares sem presenečen, eh, če se zaradi te misije zastavljajo vprašanja in če ste zaradi nje razočarani. Mislim, da moramo spomniti, da odkar je Hamas prevzel eh, oblast v Gazi eh, leta 2006 in eh, odkar je bila uvedena blokada leta 2007, so bili vsi obiski Gaze predmet avtorizacije izraelske vlade. In zaradi nevarnosti, ni bilo misij na tem območju od leta 2011. Eh, Situacija se je daj spremenila in predsednik Šulc je predsednike odborov eh, za zunanje zadeve, eh, za razvoj in pa za proračun obvestil, da bi se da lahko organizirali prvi obisk in ponovno odprli vrata v Gazo. Težko nam je bilo uskladiti naše eh, dnevne rede in uh, zato uh, sem se tja odpravil sam. Zato, da bi vam povedal, kaj se dogaja na terenu. Tja sem odšel kot predsednik odbora za proračun in lahko si predstavljate, da Eh, če si tam 24 ur, ne moreš ravno izvesti revizije, ne moreš ravno ugotoviti, da eh, so eh, izdatki v skladu z zagotovljenimi sredstvi. Želel sem le obiskati gazo, želel sem le obiskati podjetja, želel sem prisostvovati pri um, manjšem sejmu eh, podjetnikov, ki so prejeli eh, mikrokredite, eh, UNRVE in pa evropska sredstva. Nismo edini, ki zagotavljamo pomoč. In nisem si mogel ustvariti končnega mnenja, kot si lahko predstavljate. prvi kolega, ki je spregovoril, eh, je dejal, ali je to eh, zapor odprtega tipa. Jaz bi rekel, da je to geto. In uh, zelo težko je najti pot iz gaze. Uh, tudi uh, edini izhod uh, iz uh, gaze je skrbno nadzorovan. Uh, Izraelci nadzirajo proizvode, ki uh, odhajajo iz gaze, ugotavljajo ali eh, bi lahko kakršnakoli sredstva, ki prihajajo v gazo, uporabili za izdelavo orožja, ki bi se eh, uporabilo eh, zoper Izrael oziroma ali se kakšno sredstvo namenja za izgradnjo tunelov med gazo in Izraelom. Torej, vse skupaj poteka v ozračju velike sumničavosti. Videl sem eh, posledice vojne, videl sem obnovitvena dela, eh, vendar pa ni prave koordinacije na terenu, zaradi tega tudi obnova ne poteka tako, kot bi morala. Eh, srečal sem veliko lokalnih prebivalcev, ki so imeli velika pričakovanja glede lokalnih volitev, ki naj bi potekali oktobra, pa so bile predstavljene. Torej, situacija tam je povsem nejasna. bil sem uh, na meji z Egiptom in uh, slišal sem, uh, kakšen je vpliv uh, na Sinajski uh, polotok. Uh, torej, uh, situacija je izjemno nestabilna, varnost je tam izjemno relativen pojem. In uh, prehod med Egiptom in Gazo je bil zaprt. Uh, Margaret Oaken je izrazila svoje razočaranje, je podpredsednica eh, delegacije za sodelovanje z Palestino. Povedati vam moram, eh, da me je delegacija povabila oktobra eh, in upam, da bom nekoliko omilil vaše razočaranje, ampak kot evropski poslanec nimam obveze, da eh, nekaj dni potem uh, zapišem na papir, uh, kaj sem videl, kaj se je dogajalo na tej misiji in tako naprej. Zato sem prišel k vam. In uh, ta razprava se bo še nadaljevala. Predlagal bom odboru za proračun, da za leto 2017 na svoj program vključi obisk Gaze. Eh, šlo naj bi za nekakšno nadaljevanje teh eh, prvih vtisov, ki sem jih zbral. In eh, seveda bi rad dosegel še več. Žal mi je, da sem svoje poročilo pripravil le v francoskem jeziku, ampak pripravljam se vam seveda zagotoviti tudi prevod. Torej, seveda želim, da bi vedeli, kaj sem doživel. Eh, vendar pa z mm, tem eh, poročilom nisem želel doseči nič drugega, kot da upišem, kaj se mi je zgodilo. Pravila Evropske službe za uh, zunanje uh, delovanje so takšna, uh, da uh, na terenu ne moreš ostati več dni. sodelavci eh, oziroma tisti, ki pridejo v eh, Gazo eh, v imenu Evropske službe za zunanje delovanje, ne morejo ostati v Gazi preko noči. Pripravil sem torej potem povzetek in pa priporočila, s tem ne želim ničesar usiljevati. ampak eh, dejal sem, da bi bilo dobro, če bi Evropska unija imela nekakšno skupno vizijo. Sestal sem se z predstavniki na terenu, ki eh, so imeli težave z eh, določitvijo natančnih ciljev. Kaj želimo doseči, zakaj imamo določene postopke in tako naprej. Seveda so povsem ušte, upoštevana eh, pravila Evropske eh, komisije eh, za zagotovitev posojil, ampak ne vem, ali je to ravno v interesu prebivalcev tega območja. Namen mojega obiska, no, mislim, da je to bil pač prvi korak. Želimo najti poti slepe ulice, v kateri smo se znašli. In, sicer je nespremljivo, da že tako dolgo nismo bili v Gazi, kljub temu, da je Evropska unija najpomembnejša donatorka. Prepričan sem, da eh, sredstva, eh, ki eh, jih zagotavljamo, oziroma jaz sem prepričana, sredstva, ki jih zagotavljamo, da se ta sredstva ustrezno uporabljajo. Ne vem, tega nisem mogel oceniti, zaupamo pač lokalnim deležnikom in zelo previden bom pri svojih izjavah, eh, pri humanitarnih dejavnostih, ki jih financiramo v bližnji soseščini, tudi nisem prepričan, da se del sredstev eh, ne znajde v žepih posrednikov, v žepih tistih, ki ne spoštujejo pravil ali pa v žepih različnih lokalnih predstavnikov, proti katerim se mogoče celo borimo. Torej, Potrebujemo pragmatičen in realističen pristop k humanitarnim misijam. Ali prihaja do zlorabe sredstev? Ja, mislim, da ne. Ampak nisem si mogel ustvariti mnenja glede tega. Nisem izvedel revizije, nisem izvedel nadzora na terenu. Srečal sem se z eh, predstavniki izobraževalnega centra za eh, ženske. Eh, to je projekt neke nevladne organizacije. Mislim, da se razvija v dobri smeri. Ampak kar zadeva sredstva, ki so temu namenjena, kako se ta uporabljajo, to, to ne vem. videl, eh, sem eh, tudi, oziroma obiskal sem tudi mlekarno, videl sem nekaj krav, ampak eh, nisem si ogledal računov. Ogledal sem si tudi zelo dober uh, projekt. Uh, gre za proizvode, ki se tudi izvažajo. Uh, Vendar pa eh, je potrebno povedati tudi, eh, da obstaja po, popolno neravnotežje med izvozom in uvozom eh, v gazo. 80 tovrnjakov pride v gazo, samo 80 jih gazo zapusti. Gospa Gomeš, govorili ste o Toniju Bleru, gre za projekt, ki je stal 100 milijonov. Uh, in uh, ta projekt ne deluje. Sicer so postavili zelo uh, lepe, lepo marmornato stopnišče, ampak potrebovali bi še 20-25 milijonov, da bi ta projekt zagnali. Kanalizacija je sicer uh, zagotovljena, ampak sprašujem se, Ali ne bi bilo bolje kanalizacijo vezati eh, na kanalizacijo kmetovalcev z druge eh, strani eh, meje? Eh, kajti ti bi lahko to uporabili za gnojenje zemlje. Torej, dobro bi bilo, če bi imeli eh, sporozume med Izraelom in eh, Gazo kot recimo kar zadeva kanalizacijo ali pa razsoljevanje. Namreč to bi predvsej zmanjšalo uh, eh, ulaganja v infrastrukturo. Ali ne bi bilo bolje zagotoviti uh, mikroposojila za majhna podjetja? Uh, brezposelnost znaša 40 odstotkov, 60 odstotkov uh, pri mladih. Evropska unija eh, je torej glavna donatorka in eh, najbolj me je pretreslo, da ne sodeluje pri eh, temeljnih pogajanjih. Ta misija je bila seveda zelo zanimiva, ampak eh, mogoče je bila preveč površinska, kajti bila je prekratka, kajti bil sem sam. Ampak Sledile bodo nove misije v letu 2017 in kasneje. Ampak zdelo bi se mi koristno. In takšno ti sem imel že po prejšnjih misijah v Libanonu, Jordani in e, Turčiji, da se naši lokalni predstavniki ne opirajo vedno na eh, naš akcijski načrt. Pravijo, potrebujejo sredstva, to je dobro, ampak eh, ne vedo, kakšna je eh, skupna vizija, skupna strategija. In zato bomo potrebovali odbor za zvonanje zadeve, ki bo odgovoril na ta vprašanja. Gospod Belder se je še javil k besedi. Hvala lepa. Gospod predsedajoči, hvala lepa gospod Artvi za vaše poročilo. Mene še prav posebej zanima eh, palestinsko območje in še prav posebej eh, krščanska manjšina. Zanima me, ali v proračunu Evropske unije namenjamo posebno pozornost občutljivemu položaju kristjanov, eh, v Palestini pa naj gre tukaj za Gazo ali pa Zahodni breg. Potrebno jih je zaščititi z evropskimi sredstvi. Grozljivo bi eh, bilo, če usposobljen ginekolog ne bi mogel upravljati svojega poklica samo zaradi tega, ker je kristjan. Ja, razumem vaše vprašanje, vendar pa v 24 urah, ki sem jih preživel v Gazi, v pogovorih, ki sem jih imel, nisem zbral informacij, s pomočjo katerih bi lahko odgovoril na vaše vprašanje. Zaupamo nevladnim organizacijam na terenu, ki mislim, da delujejo povsem nediskriminatorno vendar pa ne morem odgovoriti na vaše vprašanje. Naše ekipe poslušajo pričakovanje vseh e, in e, mislim, da e, delujejo nediskriminatorno in enakopravno do vseh. Gospa Okan. Eh, na samo pripomba. Jaz sem eh, se srečala z eh, kristjani in razmeroma močan položaj imajo tam, tako da vas lahko pomirim. Ampak rada bi slišala komentar komisije in pa Evropske službe za zunanje delovanje, kaj ti z nami so in mislim, da bi bilo primerno, da podajo uh, svoj komentar.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 Na ta način eh, je bila zapolnjena vrzel po petih letih, po petih letih, eh, ko eh, noben predstavnik parlamenta ni obiskal eh, Gaze. Srečal sem se s predsednikom Mrtvijem pred njegovim obiskom. Eh, tudi eh, njegovo poročilo pod narekovaji sem eh, prejel in posredoval sem ga naprej. Mislim, da je bilo poročilo zelo dobro. Če pa imate konkretne vprašanja za nas, bomo na nja z veseljem odgovorili. Ja, dragi kolega, Zelo navdušen sem na tem, kako ste odlično pojasnili eh, formalne razloge za ta obisk. Prepričam pa sem, da bi kolegi eh, raje slišali, kakšno vsebinsko pripombo bi morda lahko eh, povedali še kaj o vsebini. Povedali ste ja vse, eh, samo o vsebini ste govorili. Ali se nerazumno izražam? Ja, izvolite. Gospod predsedujoči, če dobro razumem, je predsednik Artvi obiskal gazo uh, na zahtevo predsednika Šulca. Mi smo sodelovali pri organizaciji in prijeli smo uh, poročilo gospoda Artvija, uh, ki smo ga seveda sprejeli z velikim zanimanjem. Kaj pa vi mislite o situaciji tam? Ali lahko podate kakšno pripombo o situaciji v Gazi? Kako vi gledate na to? Ali je povsem napak to, kar je povedal gospod Artui? Ali bi se morali bolj poglobiti v to, kje vidite težave pri izvajanju programov in tako naprej? Kaj lahko poveste o tem? po našem mnenju je problem, s katerim se srečujemo, še prav posebej v Izraelu in v uh, odnosih z Izraelom in Gazo, ta, da izvajamo razvojne programe in humanitarne programe v uh, politični situaciji, ki je povsem nasprotju z našimi prepričanji. Smo proti okupaciji uh, Gaze in še prav posebej smo uh, eh, zopr blokado. Torej, uh, prvič ne moremo zagotoviti podpore, uh, ki uh, bi bila enaka stroškom okupacije. Drugič, ko razvijamo naše programe, se soočamo za to politično situacijo, ki je v nasprotju z našimi prepričanji. Kaj počnemo? Prvič, uh, želimo vplivati na Izrael, tako da bi Eh, programi, ki jih izvajamo na terenu, obrodili sadove. Predsednik Artui je omenil eh, recimo kanalizacijo ali pa tovarno za razsoljevanje morske vode. Eh, torej sodelujemo z Izraelci, da bi zagotovili obratovanje Dosežen je bil kompromis z Izraelci, tako da bodo Izraelci zagotovili uh, električno energijo, da bo lahko uh, tovarna delovala. Enako velja tudi za tovarno za razsoljevanje. Sodelujemo tako s palestinskimi, kakor tudi z izraelskimi partnerji. Eh, poleg tega poskušamo sodelovati z palestinci, pomagamo jim pri izgradnji inštitucij, pri izgradnji zmogljivosti, tako da eh, bi lahko kar najbolje izkoristili sredstva, ki jih dajemo na voljo. Poleg tega skušamo spoštovati tudi mehanizme finančnega nadzora, ki nam jih nalagata parlament in pa Evropsko računsko sodišče. Eh, želimo zagotoviti, da eh, sredstva ne bi šla v nič. To počnemo. Pa da vam še neposredno odgovorim, situacija ni takšna, kakršno bi si želeli. Ampak počnemo, kar je v naši moči, da bi uh, sredstva kar najbolje izkoristili glede na to situacijo. Imam še eno dodatno vprašanje. Govorili ste o. Uh, zasedbi, eh, o okupaciji Gaze, Izraelcev ja ni v Gazi, eh, ali ste mislili na Hamas in kako izgleda sodelovanje eh, med Hamasom in pa izraelsko vlado pri izvajanju projektu. Vemo, da to ne deluje, kaj ti. Uh, politično vodstvo v Gazi pravzaprav nima nobenih operativnih sposobnosti ali pa morda to sploh ni problem. Gospod predsedujoči, ko sem govoril o okupaciji, sem govoril o Zahodnem bregu. Pri eh, Gazi je seveda velik izziv eh, blokada, kar zadeva eh, sodelovanje med Hamasom in pa palestinsko vlado. Ja, seveda že dolgo pozivamo k spravi med palestinci. Trenutna situacija v Gazi nam seveda pri tem ni v nikakršno pomoč, ampak nimamo nobenih stikov s Hamasom. In, uh, seveda skušamo vplivati na eh, palestinsko oblast, da stori, kar pač lahko. Eh, palestinska vlada ima različne ministre, ki so odgovorni za posamezna področja v Gazi. Recimo za določena infrastrukturna območja, področja in naše sodelovanje s palestinsko vlado je dovolj dobro, da dosežemo eh, določen napredek. Seveda pa sodelujemo eh, tudi z UNRVO. 80 milijonov eh, letno zagotovimo eh, za UNRVO, ki zagotavlja temeljne storitve v Gazi. Merci beaucoup. Je voudrais revenir à la. Gospod Jurek, najlepša hvala. Rad bi se vrnil vprašanju, ki ga je zastavil kolega Bas Bilder, kaj ti zelo dobro razumem, da ste imeli zelo malo časa, da bi se posvetili vsem problemom. Ampak eh, zanima me predvsem vprašanje preganjanja manjšine, to je prioritetno vprašanje, kaj ti to ni postransko vprašanje. Situacija kristjanov eh, pod eh, oblastjo Hamasa je zaskrbljujoča. Gaza, če odštejemo poseben status tega območja, je pod vodstvom Hamasa. Zaradi tega uh, nas mora zanimati tudi spoštovanje človekovih pravic. Seveda je to eh, območje, ki je predmet blokade, ampak to je območje, ki ga vodi Hamas. Torej, potrebno se je ukvarjati tudi z vprašanji eh, te politične situacije. In še enkrat bi rad povdaril, eh, kako zelo pomemben je položaj preganjanja manjšine. Kajti, če skrbimo za preganjeno manjšino, to ne pomeni, eh, da gre za diskriminacijo. Eh, vi ste govorili o diskriminaciji in to mi ni bilo všeč. Hvala lepa. Eh, euh, Ana Gomeš, tudi jaz imam vprašanje. Glede na to, kar sem eh, sama ugotovila v Gazi večkrat, prihaja do uh, kršitev človekovih pravic povsod, pri kristijanih, pri muslimanih, pri ateistih, kajti živijo uh, na območju, ki predstavlja neke vrste zapor na prostem in tam državljanske svoboščine niso spoštovane. Kajti V preteklosti je bilo to območje pod okupacijo Izraela, danes gre za blokado Izraela. In eh, torej moje vprašanje je, ali mi plačujemo za to blokado? Kaj pa, če ne bi več plačevali? Potem bi Izrael moral uh, plačevati za te ljudi, ki živijo v tem zaporu na prostem. Mislim, da je to vprašanje za Evropsko službo za zunanje delovanje, ampak če komisija želi na to odgovoriti, potem izvolite. Da ni človekovih pravic eh, v Gazi, zato je kriv tudi Hamas, ne le Izrael. Hamas krši človekove pravice v Gazi. Gospe Gumaš, žal ne slišimo. A, pravi predsednik Brok. Želite na kratko odgovoriti, potem pa moramo to zaključiti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa za vprašanje. Ja, na vsak način si tudi mi zastavljamo ta vprašanje. Ali bi bilo bolje, če prekinemo naše sodelovanje? Ali bi to koristilo situaciji palestincev? Odgovor uh, je doslej bil ne. Verjamemo, da so naši programi ključnega pomena uh, za. Uh, to, da bo palestinska država lahko delovala, ko bo končno vzpostavljena. Izobrazba palestincev eh, in eh, druge potrebe. Seveda naši programi niso povsem učinkoviti, ampak eh, zapolnjujemo vrzel, ki je zagotovo ne bi zapolnile arabske države. Če eh, mi ne bi zagotavljali pomoči, je najbrž ne bi nihče. Gospod Artvišev, zaključek. Dobro, poslušajte. Ne želim povedati tega, kar nisem želel povedati, ampak bil sem na zelo kratkem obisku kot predsednik odbora za proračun. Zato, da bi poskušal oceniti situacijo na terenu, še prav posebej z vidika uporabe sredstev, ki jih Palestini zagotavlja Evropska unija. Gre za sredstva iz proračuna Evropske unije. Predstavil sem svoje zaključke. Gaza je geto. To sem želel povedati. Situacija pri spoštovanju človekovih pravic eh, je seveda eh, pomembna ampak če je 60 odstotkov brezposelnih med mladimi in 40 odstotkov brezposelnih na splošno, potem se je pač treba vprašati, kaj ima tukaj prednost. In eh, seveda potrebujemo koordinatorja na eh, terenu. Palestinska država razmišlja o racionalizaciji. Eh, Gazo želijo združiti v eno samo regijo ko sem konec ko so konec eh, julija bile obljubljene občinske volitve oktobra, eh, je, so bila pričakovanja zelo eh, velika. Namreč, da bo upoštevan splošni interes in tako naprej. Ampak nažalost, se je palestinska vlada odločila, da bodo volitve eh, prestavili zaradi tega, ker pogoji niso bili, izpos, eh, niso bili izpolnjeni. Kajti, kar je bilo dogovorjeno v Gazi, je bilo zanikano v Jordaniji. Torej, eh, seveda, znotraj Gaze prihaja do preganjanja. Nisem pa imel časa, kot sem vam odkrito povedal, in uh, v okviru svojega programa, si nisem ustvari, mogel ustvariti mnenja o tej eh, temi. In mislim, da ste vi veliko bolj pristojni za to območje, kot, eh, področje kot člani odbora za zunanje zadeve. Ampak eh, zelo pomembno se mi zdi eh, ponovno zagnati gospodarstva. Torej, eh, mikrokrediti eh, so izjemno pomembni. To zagotavlja novo upanje. Nek sogovornik v Gazi mi je dejal, da nima nobene prihodnosti. Kar sem želel povedati je, da če Evropska unija zagotavlja največ pomoči eh, za to območje, potem eh, mora najti tudi eh, pravi jezik eh, v pogovorih z Gazo in Izraelom, oziroma Palestino in Izraelom. Res je, gospod Kumeš, kar ste dejali. Eh, mogoče je humanitarna pomoč zgolj namenjena olajšanju situacije za Izrael koordinacija med Izraelom in eh, Gazo se razvija v eh, dobri smeri, potrebno je eh, pretehtati te odnose, zagotoviti je potrebno več izhodov iz Gaze, ampak zagotovo bomo se o tem še pogovarjali. In seveda bom prevedel svoje poročilo v angliščino če to poročilo zanima podpredsednico delegacije za Palestino. Torej, želel sem podati svoj prispevek, glede na to, kar sem videl, kar sem doživel. Veliko vprašanj ostaja odprtih. Ampak mogoče, če že zagotavljamo največ pomoči, potrebujemo tudi vizijo in politično strategijo. In na tem področju bi lahko Evropska unija, po mojem mnenju, storila več.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 to temo bomo spremljali še naprej. Kot Evropska unija bomo poski, poskusili z finančnimi um, viri ohraniti vpliv na področju zdravstva in šolstva. Poskusili bomo pomagati, to bo naš pristop, zato da bomo pomagali. Ugotoviti je treba tudi, kje so pomankljivosti in kako bi lahko preprečili, da bi denar prišel v napačne roke. To je treba prav tako upoštevati. In govorili bomo z palestinsko oblastjo o tem, kajti palestinska oblast ima omejene zmogljivosti v Gazi zaradi Hamasa. Hamas zaenkrat preprečuje konstruktivo postopanje eh, in sodelovanje. Hvala.